predlogu za komisijo, eh, vprašanju za komisijo Evropska poslovna središča v Aziji. Besedo bom predala gospodu Moreiri, ki to vprašanje postavlja. Izvolite, pet minut imate. Eh, eh, Hvala lepa. To ustno vprašanje smo sprejeli v našem odboru. Sem tudi predsednik tega odbora in zato bom to vprašanje tudi predstavil. Tudi gospod Kaspari, Rinaldi, Zahradi in Sturdy so, so podpisali to vprašanje. Vprašanje pa je pravzaprav znano, ne bom ga ponavljal, morda pa bi lahko dodal še kakšen premislek. Gre za tako imenovane informacijske točke Evropske unije v Aziji. Šlo naj bi za vzpodbujanje investicij, to je prednostna naloga Evropske unije. To je zelo dobrodošlo in to je lahko bistvenega pomena tudi za države, ki imajo omejena denarna sredstva. Kot rečeno, Evropska unija je vzpostavila ta poslovna središča v Aziji in bi želela s tem doseči dodano vrednost s podpornimi ukrepi za države članice. Gre tudi za to, da bi ponudili specializirane storitve, še prav posebno za MSP-je iz Evropske unije. Različna informacijska središča imamo v Aziji. Leta 2008 smo spostavili v Aziji, potem še na Tajskem in na Kitajskem. In Evropska unija se je zavezala, da bomo tudi na Filipinih in v Maleziji spostavili podobna središča. To je gotovo dobra točka, da smo odprli ta središča. To pobudo lahko torej podprem. Moramo pa seveda biti tudi dosledni. Morda bi potrebovali bolj strukturiran pristop strani komisije, kar se tiče teh središč. In sedaj bom na kratko citiral iz ene od resolucij parlamenta iz prečestih let. Tam je zapisano, da je tesnejše sodelovanje s trgovinskimi zbornicami in institucijami ali organizacijami v tretjih državah zelo pomembno, da negujemo tudi izmenjavo informacij med veleposlaništvi držav članic in z vsemi službami, ki so dejavne na zonanjem področju. Konec citata. Konec koncev gre torej za usklajevalno platformo, zato da se dejavnosti lahko bolje usklajujejo, predvsem za MSP-je. Od leta 2012 smo zagotovili tudi finančna sredstva, tako da bomo s tem nadaljevali. Zakaj pa gre? Evropska unija namenja veliko pozornosti zonalni trgovini. In kar nekaj let je že minilo, odkar smo spostavili ta središča. Odpiramo vedno nova in dobro bi bilo, če bi Evropska komisija lahko poročala Evropskemu parlamentu ali so te strukture učinkovite, ali ta središča ustrezajo in izpolnjujejo odgovornosti in pričakovanja, ki smo jih imeli, je vse do sedaj teklo gladko. Kaj bi lahko storili, da bi ta pristop še izboljšali? Prav tako pa, kaj predlaga komisija, zato da bi upravljanje teh središč izboljšali, da bi izboljšali storitve, in da bi poskrbeli za to, da bodo ta središča vidna in da bodo MSP-ji, kajti za ta večinoma gre, da bodo MSP-ji imeli dostop in bodo obveščeni o obstoju takšnih središč. To je gotovo nekaj, kar je zelo pomembno za Evropsko unijo. Najlepša hvala, gospod Morera. Gospod komisar, izvolite, beseda je vaša. Gospa predsedujoča, poslanci in poslanke gre za ustno vprašanje, ki se stoji iz petih delov. Prvi del je posvečen najboljšim praksam, ki izhajajo iz dvostranskih gospodarskih zbornic, ki že obstajajo. Vzpostavljene so bile pri vzpostavljanju poslovnih središč v Aziji. Gre za vprašanje koherentnosti na področju že obstoječih eh, ukrepov in podpore. Novi poslovni centri, nova poslovna središča na kitajskem in na tajskem izhajajo iz eh, posvetovanja z državami članicami. Upoštevali smo torej njihova mnenja. Obenem smo kartirali vse obsoječe storitve v teh državah. In na ta način smo razmišljali o dodani vrednosti panevropskih poslovnih središč. Tako smo zagotovili koherenco in izboljšali upravljanje obstoječih organov. Gre za vprašanje sinergije z drugimi podpornimi ukrepi, naprimer eh, različni helpdeski, eh, evropska omrežja, zbiranje podatkov in tako dalje. Vse to nam pomaga pri vzpostavljanju poslovnih središč, ki jim pravimo panevropska poslovna središča, ravno zaradi tega, ker zagotavljamo koherenco. Drugo vprašanje se nanaša na dodeljevanje sredstev. Imamo uh, uredbo ICI. Uh, 76,5 milijona evrov je namenjenih partnerstvu in sodelovanju in ta sredstva moramo uporabljati za osem ukrepov, sedem od eh, obstoječih poslovnih eh, gospodarskih zbornic. Evropska podjetja bi morala prispevati vsaj 20 odstotkov končnih stroškov. To bi moral biti eh, način, kako zbirati eh, sredstva z naslova dohodkov. Imamo tudi novo obdobje 2014 do 2020, novo partnerstvo, ki temelji na navki, ki smo se jih naučili iz preteklih uh, izkušenj. In tudi to je bil del vašega vprašanja. Podpiranje MSP-jev je jasno, MSP-ji imajo omejena sredstva, in težko dostopajo do oddaljenih držav. Ta del o dodani vrednosti sem deloma že obravnaval v prejšnjih delih. To je za nas izjemno pomembno, ko spostavljamo nove organe. Prizadevamo si za dodano vrednost. omogočamo lahko dostop do uradnikov na visoki ravni za to vrstna podjetja. In to še posebej pomembno za mala in srednje velika podjetja. Upoštevali smo priporočila parlamenta, seveda. Specifični del teh priporočil je bil vzpostaviti platformo za internacionalizacijo evropskih podjetij. Ta platforma za koordinacijo je začela veljati eh, v prvem delu leta 2014. Omenil sem tudi spremljanje, eh, nadzor in koherenco v začetku mojega odgovora. To je del resolucije Evropskega parlamenta in dokažemo lahko, da smo to upoštevali pri eh, opredeljevanju teh organov. Trenutna uredba ICI je že nehala veljati na koncu leta 2013. Sedaj imamo na mizi spremenjeno uredbo, novo uredbo. V prihodnosti bi morali uporabljati program COSME ter novi eh, partnerski instrument za financiranje. S tem se ponovno osredotočamo na potrebe malih in srednje velikih podjetij. To je moj odgovor na ustno vprašanje, ki se stoji iz petih podvprašanj. Hvala. Hvala, gospod komisar. Sedaj pa besedo predajam v imenu skupin, najprej gospodu Kasparju za tri minute. Spoštovana predsedujoča, spoštovani gospod komisar. Moja skupina je vedno pripravljena pomagati malim in srednje velikim podjetjem. Zato je samo po sebi umevno, da podpiramo takšne pobude komisije. Še prav posebno bi rad izpostavil, ekipe za dostop do trga. Te delujejo zelo dobro. Ko pa smo dobili nadaljni predlog, da bi v tretjih državah, kot so Indija, Kitajska in Tajska, lahko pomagali podjetjem s temi središči, smo menili, da morajo biti izpolnjeni nekateri predpogoji. Naprimer, ciljne države morajo predstavljati pomembne trge za evropske države. Prav tako pa moramo uporabiti znanje, institucionalno znanje o teh državah, zagotoviti sredstva in ne smemo imeti podvojevanja novih dela, novih evropskih institucij z nacionalnimi. Mislim, gospe in gospode, da so ta tri središča zelo uspešna. Primer Indija. Nedavno poročilo dejavnosti središča v Indiji, ki nam bi bilo poslano v pripravo na današnjo razpravo, kaže 17 vprašanj, ki so bila obravnavana za dostop do trga. Če to prav razumem, potem je samo v šestih mesecih prišlo 17 vprašanj za dostop do trga v to središče. Če sem velikodušen, pri 20 milijonih evrov, če to razdelimo na 10 let, 2 milijona na leto, potem je eno vprašanje stalo 50 tisoč evrov. In učinkovita poraba sredstev je nekaj drugega. Vesel sem, da ste tukaj vi, gospod Levandovski, ko govorim o sredstvih. Na tajskem, gospod komisar, središče pa sploh ni prav za živelo. V Bangkoku se že ukvarjajo s tem, da bi zaprli središče. In tako lahko rečemo, da smo sredstva, ki smo jih namenili temu središču od let 2010 do 2014, sredstva enostavno zmetali stran. Seveda, enostavno nismo upoštevali najboljših praks, nismo raziskali, ali bodo ta središča resnično lahko zaživela. Drugače si ne znam razložiti, zakaj nobeno teh treh središč ne izpolnjuje nalog tako, kot bi morala. Potem, če bi imeli še ostala središča mm, v nekaterih drugih državah, tudi v Maleziji, potem mislim, da bi lahko prišlo do potratne porabe sredstev še naprej. Prosim, gospod komisar, ne ustvarjate novih dejstev, raje skupaj razmislimo, kako bi lahko ta središča resnično dobro delovala, preden se širimo naprej. Hvala lepa. Leta. Hvala, gospod Kaspari. Gospod Kutaš, dve minuti. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar, kolegi in kolegice. Odločitev o vzpostavitvi evropskih poslovnih središč v Aziji je del širše evropske eh, strategije, pobude za podporo MSP-jem. Imamo tudi akt o malih in srednje velikih podjetij. 30 odstotkov MSP-jev deluje zunaj Evropske unije. Mislim, da bi morala Evropska unija podpirati tiste MSP-je, ki se želijo razširiti v Azijo in na ta način spodbujati konkurenčnost Evropske unije. Ta zunanja razsežnost je zelo pomembna. Azija skriva številne človeške in energetske vire, tako da je dobro imeti tam Evropska poslovna središča. Obenem moramo upoštevati upravne eh, izzive, s katerimi se soočajo podjetja v Evropske unije. Um, dohodki padajo in to moramo upoštevati. Evropski parlament bi moral zauzeti zmerno stališče, kar se tiče gospodarskih zbornic in eh, dosežkov poslovnih središč. Prepričan sem, da nam lahko eh, komisija poda več podrobnosti na to temo. Rad bi se zahvalil Eurochambers za predlog o zeleni knjigi na temo eh, gospodarske diplomacije v Evropi v okviru konsistentne eh, strategije na ravni EU. Hvala, gospod Kutaš, gospod Rinaldi, za dve minuti. Najlepša hvala gospa predsedujoča, gospod komisar, kolegi in kolegice. Mislim, da se politične skupine glede tega strinjamo. Gospod komisar, poskrbeti moramo, da bo vse delovalo dobro. Strinjam se, posvetovati se moramo z državami in članicami in v največji možni meri izkoristiti obstoječe strukture in ukrepe, ampak zdi se malce defenzivno in eh, apologetično tako pristopiti konsistenca, koherenca med poslovnimi središči v Aziji ni zagotovljena. V zadnjih letih smo obiskali nekaj izmed teh središč, da bi ugotovili, kaj se dogaja na kraju samem. Pogosto se pojavljajo vprašanja, na katera nismo dobili odgovorov. Prišli smo do sklepa, da nekatere stvari ne delujejo dobro. Imamo 17 milijonov eh, za Indijo, 5 za Kitajsko, 2 za Tajsko. Ampak vedno imamo eh, to široko začrtano strategijo, ne vemo, kdo je odgovoren, ne vemo, kdo je odgovoren za koordinacijo, ne vemo, katere države članice sodelujejo in na kakšen način sodelujejo. Na Tajskem, na primer, eh, imamo Švico in eh, Norveško, ki prav tako sodelujejo, pri drugih središčih pa ne. Vse skupaj je malce uh, mešano. Imamo Indonezijo, Mala, Malezijo, Filipine, morda Pakistan, Burmo, eh, Laos. Kdo ve, kaj bomo naredili tam? Česa smo se naučili iz tega? Kaj bo služilo kot eh, temelj prihodnjim ukrepom? Številna vprašanja se pojavljajo, kot sem dejal. Potrebujemo več koherence pri razdeljevanju in dodeljevanju sredstev. Te strukture eh, včasih niso dobro znane, MSP-je včasih ne vedo, zakaj gredo. Kljub temu zakaj eh, gre, kljub temu, da to nujno potrebujejo. Eh, veliko je pod, eh, podvajanja, kakšne so analize stroškov. Včasih je vse skupaj kar malce žalostno. Pobliže, ko pogledamo te stvari, bolj smo razočarani, bolj razočarani, kot smo bili na začetku. Hvala, gospa, gospoda Bütikoferja ni, gospoda Zahradila ni, tako da besedo predajam gospodu Paški. Izvolite svojo organizacijo, strukturov prac. Hvala lepa, gospod komisar. Čeprav so ta poslovna središča organizacijsko in tematsko drugače zasnovana, imajo dva skupna vidika. Najprej, sofinanciramo jih iz evropskih virov in drugič, neodvisni nadzor je pri vseh ugotovil slabše rezultate. Glede na gospodarsko stagnacijo, si Evropska unija ne more več privoščiti imeti neučinkovite strukture. Strukture, ki pravzaprav ne ponujajo prave podpore evropskim podjetjem. Zato menim, da mora Evropska unija oceniti smiselnost porabe sredstev v teh poslovnih središčih v Aziji in se potem tudi ustrezno odločiti. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Paška. Besedo pa sedaj predajam gospodu Štasnju. Hvala, gospod predsedujoča, kolegi in kolegice. Jaz in moja politična skupina smo vedno podpirali politične ukrepe, ki krepijo konkurenčnost podjetij iz Evropske unije onkraj našega trga. Evropska poslovna središča v Aziji so eden od takšnih ukrepov, ki lahko zviša konkurenčnost v vedno eh, spreminjajočem se globalnem trgu. Delovati morajo učinkovito in smotrno. Nažalost so zadnje ocene pokazale, da te pobude ne delujejo v skladu s standardi, katere smo od njih pričakovali. Ti podatki porajajo več vprašanj. Skrbi nas, če so te pobude eh, dovolj dobre, če ponujejo dodano vrednost za evropska podjetja. Sprašujemo se, če so bila sredstva dodeljena učinkovito, če je bilo v teh pobudah zagotovljene dovolj preglednosti in če lahko ta središča še vedno delujejo deloma eh, tako, da se financirajo z lastnimi viri, gre za dolgoročen projekt in središča morajo eh, rešiti tiste začetne porodne težave. Na Kitajskem, v Indiji in na Tajskem so poslovna središča že eh, dosegla nekatere uspehe. Imajo veliko potencijala za skupni interes, ampak komisija mora prevzeti na se Eh, svojo odgovornost, pokazati, da lahko poslovna središča pomagajo našim podjetjem. Zagotoviti moramo tudi, da bodo na voljo ustrezna orodja, ustrezne informacije, do katerih bodo dostopala naša podjetja. Ne le, da bodo eh, lahko vstopila na azijske trge, ampak da bodo tam tudi uspešna. Hvala za pozornost. Hvala, gospod Štasni. Sedaj pa gospod Köstinger za dve minuti. Hvala lepa, predsedojoča, spoštovani gospod komisar skupna zunanja trgovinska politika Evropske unije je eden temeljev zunanje politike. In zato moramo vedno v osredje postavljati konkurenčnost evropskega gospodarstva in še prav posebno MSP-jev. MSP-ji so hrbtenica našega gospodarstva in so neprecenljivi, kar se tiče rasti zagotavljanja delovnih mest znotraj Evropske unije. In mislim, da lahko rečem, da moja skupina stoodstotno podpira to stališče. Velik del zgodbe o uspehu MSP-jev pa prinaša tudi izvoz prek meja Evropske unije. MSP-ji potrebujejo dostop do trgov tretjih držav brez ovir. V tem trenutku je ravno obratno res, če si ogledamo učinkovitost pristojnih središč. Skrajni čas je, da popravimo te napake. Daniel Kaspari je te že izčrpno tudi omenil. Da bi bili uspešni na tretjih trgih, potrebujemo znanje, financiranje, osnovno znanje in razumevanje teh trgov. Vedeti moramo, kakšni pogoji tam vladajo, s kakšnimi pogoji lahko računamo in kako se na tem trgu lahko optimalno pozicioniramo. Zato pa imamo ta poslovna središča. In zelo žal mi je, da ta ne delujejo. Tega si pošteno rečeno ne moremo privoščiti. Mislim, da se moramo dogovoriti, da so, mislim, da se strinjamo, da so ta središča zelo pomembna za evropsko gospodarstvo. Je pa potem vprašanje, ali ne bi mogli sinergijo v državah članicah bolje izkoristiti, zato da bi torej lahko optimirali delovanje teh središč. Pomembno je razviti tudi informacijske mreže na področjih, ki so že dobro omrežena in potem ne imeti usporednih struktur. To ne bi bila prava pot. Vsekakor moramo pozdraviti poslovna središča. Vendar pa, če imamo podvojene strukture, je to preveč in na koncu dosežemo ravno nasprotno od tega, kar je bilo načrtovano. Potrebujemo jasno ciljno pomoč za naše MSP-je na trgih tretjih držav. Hvala lepa. Hvala, gospod Köstinger. Čas je za postopek. Pritegnite pozornost predsedujoče. Samo eno imamo na seznamu in to je gospa Magines. Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča, hvala, gospod komisar. Ta teden smo že razpravljali o eh, naslednjem zasedanju sveta na temo zaposlovanja in rasti in ta poslovna središča morajo biti del te agende. Kolega Kaspar je pokazal, kje so glavne težave. Več vprašanj je treba rešiti. Moje vprašanje, gospod komisar, je naslednje. Če je koncept dober in mislim, da se glede tega vsi strinjamo, potem me zanima, ali so eh, te težave eh, menedžerske narave, strukturne narave, zakaj ta poslovna središča ne delujejo tako, kot v njih pričakujemo. Ali lahko to rešimo in kako to rešiti. Zdi se mi, da eh, MSP-ji sami ne morejo sami oditi v te države in tam iskati poslovnih, pos, poslovne možnosti. Tako da morejo uporabljati poslovna središča kako se povežejo eh, središči, ki jih imajo posamezne države. Ali tukaj obstajajo skrižne interesov, težava, ali pa bi lahko zagotovili več sinergije med temi poslovnimi središči. Evropa mora eh, dvigniti svojo stopnjo rasti in zato potrebujemo poslovne priložnosti znotraj in zunaj Evropske unije. Hvala, gospa McGuinness. Gospod komisar, izvolite, beseda je ponovno vaša. Hvala. Kratek bom, gospa predsedujoča. Ko sem poslušal gospoda eh, Morero, gospoda Gasparja in druge, mi je postalo popolnoma jasno, da moramo še enkrat oceniti delovanje teh poslovnih središč. Nihče ne eh, zagovarja oziroma ne nasprotuje racionalni njihovega obstoja, ampak jasno se pokazali, kakšne, ste, kakšno, kakšne so težave ugotoviti moramo, kakšni eh, eh, so trenutni problemi, ugotoviti, kakšni so stroški in koliko imamo sredstev. Eh, sam se verjetno najbolj zavedam, kako učinkovito je treba uporabljati omejena sredstva davkoplačevalcev. Hvala za vašo razpravo, hvala za vaše komentarje. Hvala, gospod predsedujoči. S tem smo zaključili razpravo na to temo. Naslednja točka na dnevnem redu je skupna razprava o ribolovu. Imamo vprašanje za ustni odgovor z razpravo, oziroma dve vprašanje za ustni odgovor z razpravo. Najprej, najprej besedo predajam gospodu Gelgerju za pet minut. Niga.